Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi predsedniku stalne delovne skupine za konkurenco znotraj Ekona. Upam, da boste tesno sodelovali in tisti, ki so nocoj spremljali to razpravo, upam, da so dobili to sporočilo, ki pravzaprav veje iz vsakega vprašanja. Namreč, Evropski parlament lahko zagotovi najmočnejšo možno podporo pošteni konkurenci. Zato, da se bodo konkurenčna pravila izvajala nepristransko in neutralno. Ob tem pa potrebujemo zelo jasno sliko o tem, kako nekonkurenčna politika omogoča in pomaga na vrsti drugih področji politik. Seveda, se vam moram zahvaliti za vaše potrpljenje, kajti pri vrsti vprašanj nisem mogla biti dovolj konkretna, ko ste mi zastavili vprašanje in upam, da se bomo to še, na to še lahko vrnili. Upam, da ste opazili, da sem vam skušala predstaviti svoje vrednote in svoje načela in to bi lahko bila podlaga za naše sodelovanje v prihodnih petih letih. Upam, da bo sporočilo, ki ga boste odnesli z tega zaslišanja, to, da obljubljam sodelovanje na področju konkurence za doseganje več investicij, rasti in delovnih mest. Upam tudi, da ste dojeli, kako se vsi zavedamo pomena konkurenčnosti za državljane Pomembno je, da imamo svobodno konkurenco, ne pa zlorabo prevladojočega položaja. Dostop do potrošnika, ne računalnika, kot sem pomotoma rekla. Tudi računalniki so pomembni in, in živijo svoje življenje na nek način, ampak morda vam ne bi smela tega povedati. V pripravah na to zaslišanje sem se naučila ogromno. Uh, okrajšal, kot je dvojni irec in tak in drugač sendvič. In danes sem tudi brala o kraticah. Spraševala sem se torej, kaj pomeni izraz window mounting decision, le kaj bi to pomenilo. Dejstvo je, da so proizvajalci okon imeli kartel, tako da so se ljudje povezovali med seboj in pri ugrajevanju okon sklenili kartel. Tako da ta odločitev, o kateri sem brala, je pomenila točno to, kar je pisalo. To je bila odločitev, ki se je nanašala na kartelne dogovore med ljudmi, ki so, oziroma podjetji, ki so ogrejevali okna. No, ampak mislim, da je to naše sodelovanje lahko zelo dragoceno. Spraševali ste o omejitvah za konkurenco, za zakonodajo in to kaže, koliko lahko dosežemo, če bomo delali skupaj, tako formalno kot neformalno, parlament in komisarka skupaj na tem področju kot sem že večkrat dejala, obljubim, da bom sodelovala. Sem hčerka dveh pridigarjev v naši cerkvi in vedno sta izrazila dobrodošlico vsakemu, ki je prišel, namesto da bi govorila slabo o tistih, ki niso prišli. In v tem duhu tudi jaz se zahvaljujem tistim, ki ste prišli na to zaslišanje. I, I shows... Mislim, da to kaže na vašo predanost. Še eno stvar upam. Upam, da se preveč ni izgubilo s prevodom. Poskusila sem biti jasna. In upam, da so tolmači s svojim delom poskrbeli za to, da so moje besede bile še bolj jasne. So, members, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik, hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Veselim se že sodelovanja z vami. Hvala, Margaret Vestager. Hvala za potrpljenje vsem kolegom. Zaključujemo ta sestanek. Čez 30 minut pa bomo opravili za zaprtimi vrati našo oceno. Hvala lepa, sestanek je zaključen.